Il Presidente. Acceso. Buongiorno colleghe e colleghi. Dobro jutro, kolegi in kolegice. Prva točka na dnevnem redu je poročilo gospe Kinge Gal o temeljnih pravicah v Evropski uniji učinkovito izvajanje po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Najprej dajemo besedo poročevalki, gospe Gal, ki ima pet minut oziroma štiri minute, da napravi uvod v to razpravo. Najlepša hvala. A Lisaboni szerződés elfogadása egy euró.